s tem smo zaključili to razpravo, sedaj gremo naprej eh, in sicer gre za izjave komisije in eh, sveta o situaciji v Hondurasu. In eh, naj najprej dam besedo gospodu ministru Biltu. Hvala, gospod predsedujoči. Svet je velik. Ob tej priložnosti bi se želel nekoliko osredotočiti na te razmere v Hondurasu in na resnost položaja tam, ne le v Hondurasu, temveč v celi regiji. Skušal bom biti kolikor toliko kratek. Od samega začetka izbruha te krize prejšnjega meseca je, eh, so Združeni narodi obsod, obsodili, eh, kar se je zgodilo, kajti demokratično izvoljeni predsednik proti demokratično izvoljeni omenjenemu predsedniku ob kršenju ustavnega reda Hondurasa. Zahtevali smo, da se ta red ponovno vzpostavi, kakor tudi vzpostavitev eh, reda v eh, celoti in zahtevali do vseh upletenih strani, da se vzdržijo nasilja, eh, pozivanja k nasilju in da skušajo hitro priti do mirne razrešitve situacije. In v veliki meri, kot takrat, ko, pričak, ko so različni problemi v Evropi in ko menimo, da je Evropska unija tista, ki mora biti vodilna pri eh, reševanju eh, situacije. In eh, sedaj nas vodi podpora organizacije ameriških držav v njihovih prizadevanjih, da najdejo rešitev in dialog pri razreševanju eh, teh problemov. Naši tu eh, so naši veleposlaniki, vendar pa trenutno nimamo diplomatskih eh, odnosov. In eh, prav tako pozdravljamo nedavno prizadevanje Oskarja Arijasa, predsednika Kosta Rike, zato da bi skušali pomiriti in zgladiti te spore, ta spor, ki je Eh, eh, prisoten. Prav gotovo bodo, bo prišlo še do novega sestanka naslednje sobote s predsednikom Ariasom, zato eh, Želimo si, da bi se prizadevanja, da bi prizadevanja šla naprej, da se nadaljujejo in da se doseže kompromis o polno spoštovanju ustave Hondurasa. In naj sklenem eh, s tem, da poudarim pomen, ki ga, prisijo, ki ga pripisujemo Eh, temu, da eh, se opravi v Hondurasu kasneje letos tudi pravične eh, in nepristranske in svobodne volitve. To, naj, to mora biti temeljni kamen demokracije povsod na svetu, v Centralni Ameriki, Latinski Ameriki in vse povsod. Hvala lepa. Hvala, gospod minister. In v imenu komisije ima besedo. Eh, hvala, gospod predsedujoči, eh, spoštovani poslanke in poslanci. Sama bi rada prispevala k tej razpravi tudi v imenu, eh, verite, Ferrero Waldner v zvezi s to krizo v Hondurasu. Še enkrat prihaja do institucionalnih eh, problemov in vsa ta kriza kaže na krhkost eh, vladavine prava oziroma pravne države in kako težko je reševati eh, probleme v tej regiji. In zlasti sedaj, ko pravzaprav doživljajo obdobje močne politične polarizacije. In komisija je hitro reagirala, izrazila svojo globoko zaskrbljenost in tudi velik pomen, ki ga pripisujemo demokraciji, vladavini prave in demokratično izvoljenim institucijam. Pozivamo vse upletene strani, da rešijo svoja, eh, eh svoja nasprotja miroljubno v okviru za, za, zakonitega okvira, da, se, eh, eh da sodelujejo v dialogu in dosežejo v stabilnost v državi. In eh, dejstvo je, da je prišlo tudi do izgube človeških življenj, zato poživa, pozivamo vse strani, da se pokažejo čim bolj zmerne in zadržane. Komisija je pripravljena podpreti vse pobude, katerih cilj je mirna razrešitev krize in ponovno vzpostavitev ustavnega reda. Kot je predsedstvo reklo, podpiramo pobude organizacije ameriških eh, držav pod eh, generalnim eh, sekretarjem gospodim Zuzo. Eh, žal do sedaj to še ni obrodilo, obrodilo sadov, pozdravljamo pa tudi prizadevanje predsednika Oskarja Arijasa po eh, teh razmerah in dogodkih v Hondurasu in po posvetovanjih eh, z drugimi državami je bil sprejet sklep, da se odloži naslednji krok pogajanj s Srednjo Ameriko. Pogajanja eh, med 6. Julin, eh, julijem, 6. in 8. julijem v Bruslju. Upamo pa, da bo moč zelo hitro, čim prej spet obnoviti ta pogajanja. In kot predsedstvo pravi, v odzivu, na resno situacijo, eh, je eh, bil veleposlanik eh, odpoklican nazaj, pa tudi drugi veleposlaniki Evropske unije, ki so trenutno odšli iz države. Torej, potrebno je videti, kako je, bi bilo lahko najbolje eh, eh, rešiti eh, te razmere. Tu so tudi finančne zaveze, vse to zaenkrat je zaustavljeno. In upamo, da bo možno Zavedati se je potrebno, da bi lahko te razmere destabilizirale regijo, zato bomo pobliže spremljali razmere in naredili vse, da bi prišlo do miroljubne razrešitve. In še naprej bomo obveščali o nadaljem razvoju dogodkov. Hvala lepa, gospa komisarka. Eh, sedaj bomo prisluhnili govornikom o imenu poslanskih eh, skupin. Prvi bo gospod Sala Franka v imenu Evropske ljudske stranke. Eh, hvala lepa. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Dejstvo, da je nekdo zrušil ustavno izvoljenega predsednika, je nekaj nad čemer, kar nas osupne in je obsojanja vredno. In eh, Mario Svargas Ljosa Potem je, eh, tu so različni ljudje, tudi naprimer ljudje iz uh, Eh, politične skupine, njegove politične skupine, ki se zauzemajo za eh, enako kot Evropski parlament. Eh, vendar pa je potrebno skušati sedaj premostiti to situacijo in Evropska unija naj zagotovi povratek v normalno stanje. In tu podpiramo prizadevanje osebe, ki, je, ki se je za to zauzela, to je predsednik Kostarike Oskar Arias. In prav tako pa je Eh, potrebno eh, ponuditi eh, tudi pomoč v smislu elektoralne podpore eh, tej državi. In pri tem mora Evropska unija biti dosledna in ne uporabljati dvojnih meril. Na eni strani uveljavljati eh, političnega dialoga, eh, na to zaradi tega pa potem dopustiti, da ljudje te države plačujejo za napake nekaterih svojih voditeljev. In uh, Gospod Bild mora tudi biti prisoten v regiji eh, na aktiven način, kajti dejstvo je, da ne smemo dopustiti, da bi drugi plačevali za grehe drugih. Hvala lepa, gospod Salafranka. Sedaj v imenu socialistov, gospod Janes. Gente. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Mednarodna skupnost se je glede tega enoglasno izjasnila in to podpiramo. Eh, kot je povedala komisarka in drugi, eh, potrebno je zagotoviti povratek na normalno stanje. Gre za nekaj resnega in sicer v državi, ki skuša, eh, ki skuša ukrepiti oziroma ponovno vzpostaviti demokracijo. In Evropska unija je dobro naredila, da je odpoklicala veleposlanika in da podpira vsakršno obliko sodelovanja. Zaenkrat je tudi prekinila sodelovanje ohranja eh, sodelovanje s to regijo. Potrebno je poiskati izhod iz te situacije eh, prek dialoga, prek eh, prizadevanj, kot pravi predsednik Arias tu nasilje ni dopustno, vendar sedaj ni pravi trenutek eh, za analize eh, napak eh, in podobno s strani predsednika, ki mu ostaja še več mesecev mandata. Kar je potrebno narediti sedaj, je oceniti, zakaj je prišlo do te nenadne prekinitve in uh, in sicer eh, zaradi delovanja oboroženih sil, eh, to pa je bilo narejeno na posem nezakonit eh, način. In seveda ni sedaj čas, da potrebno je zahtevati, da predsednik Salaja Pono, da se vrne na svoje mesto. Hvala lepa. Hvala. In v imenu liberalcev sedaj dajem besedo gospe Bilbao, ki jo pozdravljamo v tem hemiciklu. Da, zure aukeratik eta arratzaldeon legebiltzarkide guztioi eta gu ikustera etorri diren guztiak. Estoy utilizando el euskera, una lengua Baskovski jezik je manjšinski jezik, to ni uradni jezik eh, v tem parlamentu in uh, upam, da bo v bodoče dobil eh, status uradnega jezika in da bom lahko govorila svoj eh, jezik, baskovski jezik. Eh, in menim, kot tudi moja skupina, da je potrebno obsoditi ta državni odbor, državni udar, oprostite, potrebno je stvari imenovati s pravim imenom, to je bil državni udar in Sicer bi bilo potrebno preučiti, kaj se je zgodilo eh, in eh, svet in komisija, njihova naloga je, eh, da pomagajo, da pride do ponovne vzpostavitve eh, ustavnega reda. In eh, honduraški predsednik je bil eh, demokratično izvoljen s strani državljanov Hondurasa. Prišlo je do napada na vlado. Slišala tudi sem, da so nekateri akreditirani veleposlaniki bili medtem odpoklicani. In kot je komisarka povedala, Eh, moramo eh, spodbuditi organizacijo ameriških držav, da skušajo poiskati rešitev za to situacijo. Za nas, evropejce, je pomembno, da prispevamo k okrepitvi eh, Hondurasa in njegove demokracije. Potrebno je tudi, da obstaja spoštovanje temeljnih pravic in edino politični dialog je spremljiv in spremljiv instrument za dosego napredka. Eh, hkrati bi želela tudi eh, podpreti predsednika eh, Arjasa, ki je tudi prejemnik Nobelove nagrade in med ukrepi, ki so bili omenjeni in sprejeti novembra ki naj bi bili sprejeti eh, novembra 2009. Upamo, da bodo te volitve pregledne, da bodo demokratične in eh, da eh, bo vladalo spoštovanje človekovih pravic, da bo situacija taka, da se lahko pogajanja nadaljujejo in da je dosežen sporazum Evropsk za Evropsko unijo. In sedaj gospod Romeva v imenu zeletih eno minuto. Zelenih eno minuto in pol. Firme in moštarno je tako. Tudi sam bi izkoristil to priložnost eh, in povedal eh, naslednje glede te eh, sedanje situacije v Hondurasu. To je potrebno pogledati tudi v okviru celotne regije. Sem tudi podpredsednik delegacije za Srednjo in Južno Ameriko in ugotovimo lahko, da eh, najprej je eh, potrebno upraviti prvo etapo in slaba čast je, da pride do prvega udara v tem delu eh, Amerike v 21. stoletju in da na ta način zrušijo izvoljenega predsednika. Eh, moramo se torej resnično osredotočiti na glavni problem, kako ponovno eh, vzpostaviti red in eh, zagotoviti, da pride do kredibilnih volitev kasneje letos. Prav tako tudi razumemo, da so se začela pogajanja in prav, prav tako je potrebno sodelovati tudi z drugimi glavnimi akteri, kot so ZDA, pogledati to z vidika trgovine, podpore, in pa tudi humanitarnih eh, vidikov. Potrebno je narediti več in povdariti tudi eh, nujnost, eh, da se opravi natančna analiza tudi odgovornosti tistih, ki so izvedli ta državni udar. In potrebno je te ljudi tudi imenovati in menim, da bi Evropska unija morala izvesti to preiskavo. Poslati bi morali tudi mednarodno delegacijo v to državo, zato da bi skušali eh, zagotoviti da, eh, povratek demokracije. Hvala lepa, gospod Moreva. Sedaj bomo zaključili to listo. Zadnji na seznamu je gospod Majer, ki bo spregovoril o imenu GUE in skupine NGL. 4 dni po golpe mi grupa. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Eh, eh, skupina se je odločila, da me eh, pošlje v, v Guse Galpo, da ocenim situacijo. Tam sem videl, da vlada pomankanje svobode, represija. Potem eh, tu so bili, eh, zapirali so tudi predstavnike eh, organizacij, nekateri ljudje so v bolnišnici poplava ranjenih ljudi, ki jih je bilo moč videti in nujno je spremljati vse te dogodke in eh, tudi upoštevati informacije organizacije ameriških držav. In eh, prav tako sem iz informacij povzel, eh, da imajo v pogledu to situacijo in da Eh, tudi kakršno koli dejanje s strani gospoda Mičeletija eh, bo ocenjeno kot nezakonito. In eh, upamo, da boste tudi vi sledili temu pristopu, tako da bi katero, kateri koli ukrep, ki ga bo leta sprejel, veljal za nezakonit. Tega. Potrebna je tudi misija, ki bo spremljala opazovalcev volitev predsednik Zelaja je nekaj jasno povedal in sicer, da daje vsak, eh, vsem en teden. Vendar eh, ne glede na to, kakšna bo odločitev, eh, bo šel nazaj. In upajmo, da bodo to vsi podprli, vključno tudi za Združenimi narodi, eh, tudi ZDA eh, so se v to vključile. In eh, gre za zahteven pristop, namreč, da bi predsednik se vrnil v državo in, dragi kolegi, upam, da bo Evropski parlament obsodil ta državni udar, naravnost, da podpiramo predsednika Zelaja in prizadevanje mednarodnih organizacij. Hvala lepa, gospod Mejer. Sedaj pa posamezni govorniki. Kader Arif. Prvi govornik je gospod Kader Arif. Hvala. Gospod predsedujoči, najprej želim tudi sam obsoditi zelo odločno ta državni, odbo, ta državni udar, ki se je zgodil in gre za kršitev ustavnega reda, ki ga je potrebno čim prej spet vzpostaviti. To je vodilo eh, k samo razglasitvi za novega predsednika eh, tega eh, gospoda Mikeletija in to je kršitev demokracije, to je za me in za ostale nespremljivo. Sedaj pričakujemo odločitev te organizacije ameriških držav, OAS, da izključijo. E, prav tako pa sem zaskrbljen nad trgovinskimi odnosi, ki jih Evropska unija ima s tem državam. Ima, e, obstaja nov dogovor, ki ga je spogajala e, s sre, Srednjo Ameriko Evropska unija. Prav tako se mi zdi, da ste rekli, eh, da je komisija pripravljena prekiniti pogajanja, dokler se situacija ne normalizira, eh, vendar bi želel imeti s tem v zvezi več podrobnosti, kar zadeva eh, stališče komisije do tega vprašanja. Kar pa zadeva, naprimer, sistem teh splošnih, splo, splošnih preferenc, ki veljajo za Hondurasa, Potem tudi, kar zadeva naprimer svobodo izražanja in eh, mišljenja, komisija in Evropska unija morate biti glede tega povsem odločni, potrebno je izpolnevati eh, zaveze, eh, zagotoviti spoštovanje zavez in zato zahtevam od komisije, da izvede anketo in zato, da bi zaenkrat oduzeli ta preferenčno obravnavo obravnavanja Hondurasa v času trajanja teh razmer. Hvala lepa. Najlepša hvala. Gospod Melenšon za eno minuto. Gospod predsedujoči, ne smemo imeti vtisa eh, in tu povezovati ta državni udar v Hondurasu eh, in sicer naprimer z različnimi pozivi obema stranema, eh, kajti nasilje upornikov, ki se boji, bojujejo za povratek predsednika Zelaja, kot nekaj gledati kot nekaj zakonitega, na drugi strani pa obsojati drugo stran. In vse vse to kaže na to, da eh, cela celina hoče enkrat za vselej opraviti s prakso državnih udarov in eh, eh, Evropska unija mora sodelovati pri teh prizadevanjih v tem boju. Ne gre za eh, nek dogovor, gre za zgodovinski boj. In kakršnokoli trgovina, pogajanje eh, s tem novim režimom eh, ne sme biti mogoče, dokler se ne zagotovi povratek predsednika Zelaja, kajti enostavno gre za demokracijo. In eh, potrebno je spodbuditi tudi ZDA, da tudi sami s tem režimom prekinejo trgovinske in vsakršne druge eh, stike. Najlepša hvala, gospod Melanchon. Morda novi kolegi zadeve ne poznajo, ampak zdaj bomo začeli s postopkom Catch the Eye. Dva govornika eh, sta uh, želela besedo, vsak ima po eno minuto in zelo strog bom po 60 sekundah jo bom prekinil. Prvi je gospod Sonik. Panie przewodniczący, sytuacja w Hondurasie wymaga kontynuowania. Gospod predsedujoči, razmere v Hondurasu terjajo, da še naprej ukrepamo za ponovno vzpostavitev pravnega reda v državi. Uh, zato da konflikt ne bo postal še hujši med obema stranima. Zato podpiram pobudo gospoda Salafranke, da omogočimo misijo, ki bi jo poslali v Honduras v imenu Evropskega parlamenta. doseče potrebno situacijo, v kateri bodo mogoči pogovori med obema stranema, zato da bo predsednik Solaja lahko zasedel svoj položaj in, in na njem ostal do konca svojega mandata, ne da bi bilo eh, in da bi tudi eh, ustrežno spremenili ustavo, zato da bo lahko ponovno izvoljen. Na tak način bi lahko stabilizirali položaj, morda bi bilo sprejemljivo. Eh, predsedujoči je prekinil govornika. Besedo dobi gospod Kvantas. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Mislim, da Evropski parlament in Evropska unija morata eh, narediti ustrezne spremembe, tako da eh, bo ta državni udar končan in da se lahko predsednik vrne domov končati moramo ta val raznih udarov po Srednji in Južni Ameriki. Eh, poglejte si vse progresivne in demokratične spremembe, do katerih je prišlo v številnih državah, spremembe, ki so okrepile demokratične svoboščine in izboljšale politični položaj. Uh, Eh, ravno tako so s tem prekinjeni okovi novega kolonializma in prevzeti moramo svojo odgovornost, odgovornost, ki jo ima Evropa in zagotoviti, da bo vzpostavljena demokracija in solidarnost in da bomo imeli tudi dobre odnose med Evropsko unijo in eh, Srednjo Ameriko. Najlepša hvala. Sled... To je konec uh, prispevkov posameznih poslancev. Še enkrat dobi besedo gospod Pelt. Uh, gospa komisarka pa se bo odpovedala še en izjavi. Gospod Pelt, izvolite. Gospod predsedujoči, najlepša hvala. Vsi, ki so spregovorili, so se zauzeli za zaščito demokracije in ustavnega reda eh, v državi. In to je sveda obsodba tega, kar se je zgodilo. Uh, Eh, ne glede na to, kakšne so razmere, ne moreš na vojaški način odstraniti pred, demokratično izvoljenega predsednika iz države. In glede tega moramo biti jasni. Ampak zato, da bi razrešili položaj, eh, bo potrebno priti do nekega kompromisa. In eh, glede na to, kar sem slišal, se vsi strinjate, da je predsednik Rijas verjetno tisti, ki je najbolj primeren za to, da poskuša izpogajati ta kompromis. E, težava pa je v tem, da se že kar nekaj časa pogaja s predstavniki obeh strani. Pomembno pa je tudi, da ima našo podporo in pa tudi podporo drugih ameriških držav v teh prizadevanjih. Kar zadeva samo naravo rešitve, eh, Um, gospod Arias je tisti, ki jo bo predlagal in e, ob sprti strani boste tisti, ki jo boste sprejeli, ampak v vsakem primeru si prizadevamo za ponovno vzpostavitev pravnega reda. Vrnitev predsednika Solaje je nujnost, ko gre za ponovno vzpostavitev ustavnega reda. Vendar pa verjetno to ni dovolj, kajti verjetno bodo potrebni še drugi elementi, preden bo ustavni red dejansko ponovno vzpostavljen. Torej tisto, k čemu pozivamo, Eh, poleg vrnitve predsednika Solaje eh, je, da se eh, spreme vse, kar je potrebno za ponovno vzpostavitev pravnega reda in to je ključno za razvoj Hondurasa, za verodostojnost ustavnega reda in demokracije v tem delu sveta in tudi za naše odnose s to regijo. Hvala, minister Pilt. S tem je razprava zaključena. Zdaj pa, kar zadeva imenovanja v odbore. Naj vam povem, da je predlog konference da vam bo predlog konference predsednikov posredovan po elektronski pošti. Seznam bo vključen tudi v zapisnik današnjega zasedanja in naj vas opomnim, da je rok za vložitev predlogov sprememb